started. Okay, colleagues, um, thank you for your patience and we... Tako, kolegi, zahvaljujem se vam za potrpljenje. Začenjamo s pomembno predstavitvijo. Vesel sem, da sta odbora Libe in FM. Ja, Birgit, ni treba, da se oziraš na okrog. Prav gotovo bo prišlo še več kolegov, veliko pa nas spremlja tudi preko spleta. Skratka, to je pomembna predstavitev, ki kaže na to, da odbora za državljanske svobošine in odbor za ženske zadeve tesno sodelujeta med seboj, ne samo pri tej zadevi, ampak tudi pri številnih drugih pomembnih dosejih. Z nami je tudi podpredsednik odbora za ženske zadeve, gospod Pimenta Lopes, ki tukaj nadomešča Viljo Blankivičute. Kolegi naj predstavim današnjo predstavitev. Seveda imamo tudi odlične goste ki jim bomo dali besedo. Gre torej za izredno pomembno um, temo trgovanja z ženskami in otroki v kontekstu migracije. Vsi se zavedamo te oblike novodobnega suženstva, No, danes bomo pa razpravljali o naših odzivih na ta problem, razpravljali bomo o naših zakonodajnih in drugih odzivih. Potreben je osredotočen in usmerjen odziv Evropskega parlamenta. Že večkrat smo razpravljali o trgovanju za človeškimi biti v obih uh, eh, odborih, Danes se bomo osredotočili na trgovanje povezano z migracijami. Vsi vemo, da obstajajo številne kriminalne združbe, ki izkoriščajo nastalo situacijo, gre tudi za siva območja zaradi odsotnosti negotovosti v tretjih državah, preko katerih potujejo migranti, zato da dosežejo Evropsko unijo in vemo, da tudi nimamo dovolj zakonitih poti, po katerih bi lahko pribežniki dosegli Evropo. Imamo tudi to Evrop, eh, tudi, torej ta problem. Eh, migranti se pogosto zanajdejo v situacijah, kjer je pod grožnjo njihova integriteta in dostojanstvo na svoji poti v Evropo. Naš uh, odbor je obiskal eh, Niger, eh, Alžirijo in Libijo. Gre torej za točke na nekaterih izmed najbolj nevarnih poti. Jaz sem videl tudi ženske zaprte v centrih za pridržanje v Libiji. In pa obiskal sem tudi tabore IOM v drugih državah tam pri, pogosto prihaja do posilstev in drugih zlorab. Naš odbor se zaveda, kako pomembno je se odzvati na takšne primere, eh, na humanitaren način, pa tudi na strateški način. Danes bomo torej preučili razmere žensk in otrok. Sedaj bi želel na kratko dati besedo tudi mojemu sopredsedujočemu podpredsedniku odbora za ženske zadeve, to je Žval Pimenta Lopes, ki bo podal kratko uvodno predstavitev. Hvala lepa. Uh, zahvaljujem se predsedniku odbora Libe, Klaudu Morajšu, vesel sem, da sem lahko danes tukaj in da lahko prispevam k tej skupni pobudi obih odborov. Pripravil sem nekaj besed za današnjo predstavitev in ob tem sem preučil tudi, ne, tudi izjave žensk migrantk. Eh, posvetil sem se tudi problemu eh, trgovine za človeškimi biti in kako ta vpliva na ženske in otroke. Zbral sem torej izjave v zvezi s to temo. Torej gre za potrebe nosečih žensk, za potrebe invalidnih žensk, gre za problem eh, manipulacije ženskih spolnih organov, eh, potem tudi specifične potrebe deklic in eh, žensk. Gre za potrebo po usposabljanju ljudi, ki lahko nudijo tem ženskam potrebno psihološko in drugo podporo, potem eh, gre tudi za seveda infrastrukturo, ki je potrebna za to, da lahko nudimo ustrezno zdravstveno oskrbo. Eh, predvsem pa bi se želeli osredotočiti tudi na vprašanje um, reproduktivnega zdravja in pa podpore ženskam. sem, ko sem preučil dokumente v zvezi s tem, ko sem si ogledal dokumente, ki smo jih sprejeli v Evropskem parlamentu, no, tudi odbor za ženske zadeve je prispeval k temu. Na podlagi teh dokumentov mm, se mi zdi jasno, da je potreben politični odziv, ne samo zaradi boja proti trgovini za ljudmi. Trenutni sistem preprosto ne rešuje problemov. Če si ogledamo resolucije parlamenta, pogosto zasledimo omembo potrebe po tem, da zagotovimo zakonite poti priseljevanja. Tudi na ta način bi se lahko borili proti porastu v trgovini z ljudmi. O tem je treba torej razpravljati tudi v kontekstu zunanje politike ko gre za trgovino z ljudmi, je treba razumeti, da so mlada dekleta in eh, tudi ženske eh, še posebej ranljive. Zato bi se morali posredotočiti temu specifičnemu primeru trgovanja za ljudmi. Gre za novo obliko izkoriščanja, gre za novodobno suženstvo, ki se pojavlja v 21. stoletju. Eh, to smo dosedaj videli v kmetijstvu, pa tudi v gradbeništvu, ampak ko si ogledamo to obliko, izkoriščanja žensk in otrok, gre za še bolj ekstremne oblike, gre za to, da so izkoriščene za prostitucijo in da se z njimi tudi trguje. Več kot 50 odstotkov žrtev trgovine z ljudmi trpi tudi zaradi raznih oblik spolnega nasilja. In zato je današnja razprava tako pomembna. Prepričan sem, da bodo naši gostje izpostavili različne vidike trgovine z ljudmi, trgovine z ženskami in otroki. Eh, treba bo razpravljati o, izzi, o odzivih na to, pa tudi o političnih odločitvah, ki vplivajo na ta pojav. Treba si ogledati širšo sliko, ki je povezana z eh, politiko glede migracij v Evropski uniji. in razpravljati moramo o tem, kako bi se lahko učinkovito borili proti temu problemu eh, izkoriščanja žensk in otrok, zlasti ko gre za spolno izkoriščanje in pa izkoriščanje za prostitucijo. Hvala. Eh, sedaj pa lahko damo besedo našim gostom. Moram povedati, da moram oditi ob 11. uri. Um, gre za sestanek o dublinski azilni politiki. Ta sestanek je izredno pomemben. Uh, res ne želim nikomor izkazati nespoštovanja. Uh, zahvaljujem se obem sekretarjatoma, da so povabili tako zanimive goste. In želel sem podariti, da čeprav tukaj ni veliko poslancev, prav gotovo veliko ljudi spremlja predstavitev po eh, spletu in poslance, ki so tukaj, pa se močno borijo proti problemu trgovine z ljudmi. Samo to sem želel podariti, preden grem. Prav gotovo bomo današnje sklepe um, kasneje preučili tudi v odboru Lipe. Tako, sedaj pa dajem besedo gospodu Pimenti, da predstavi naše govornike. Hvala. Predstavil bom prvi panel. Gre za preprečevanje in pa zaščito žrtev trgovanja za ljudmi. Slišali bomo um, kako bodo naši gostje predstavili ta problem z različnih vidikov. Uh, z nami je Eugenijo Ambrosi iz uh, IOM, ki bo predstavil študijo, ki je bila izvedena na tem področju. Potem bomo slišali še akademsko, antropološko perspektivo, to bo predstavila Viktorija Mihalko naša tretja gosta je pa eh, Sohe Agatis, ki bo predstavila razmere na terenu in sicer z vidika nevladne organizacije, ki eh, pomaga ženskim žrtvam v Nigeriji. Hvala, brez nadaljnega dajem besedo gospodu Ambrosiju. Hvala hvala, da ste mi dali to možnost, da spregovorim pred eh, obema odboroma o zaščiti žrtev trgovine za ljudmi. To je eno izmed glavnih področji dela moje organizacije, to pa je tudi eno izmed najpomembnejših političnih področji, kjer se moramo nujno, hitro in učinkovito odzvati. Gre za vprašanje, kako se odzovemo na zločin trgovanja z ljudmi. Eh, ne na zadnje gre tukaj za vprašanje, kakšno družbo si želimo in kakšno družbo želimo izgraditi. Eh, ta tema je izredno aktualna, glede na to, kar se dogaja v Evropi v zvezi z migratornimi tokovi. Najprej nekaj elementov, zato da zastavim vse skupaj v kontekst, eh, ko gre za migracije in pa trgovino za ljudmi. Eh, v današnjem času. Eh, no, um, do migracij je prišlo zaradi različnih pojavov. Eh, to moramo upoštevati, kajti včasih se na migracije odzivamo na ta način, kot da gre za nek enoznačen problem, ki ga določata samo eden ali pa dva elementa. In zato sprejemamo ukrepe in politike in mislimo, da bomo za enim odzivom uh, Eh, se lahko ustrezno odzvali na vse posledice, na vse nastale situacije. Ne, najprej si moramo ogledati eh, celotno sliko trgovanja z otroci in ženskami, zato da lahko temu potem prilagodimo naše izzive in jih eh, diversificiramo. Um, Torej, ko gre za um, migranske ženske in otroke, eh, nekje približno 33 odstotkov migrantov po svetu je eh, žensk in tudi odstotek. Tudi odstotek žensk, ki so visoko usvojene, usposobljene, visoko izobražene, se više. Ženske so najbolj prizadeta skupina migrantov, najbolj jih prizadene eh, zločin trgovanja. 71 odstotkov vseh eh, žrtev trgovanja za ljudmi je žensk, v Evropi je tri, je vsak, je tri četrtine eh, žrtev trgovanja z ljudmi ravno žensk. Jasno je, da so torej ženske temu problemu še posebej izpostavljene. Eh, vedno več imamo tudi eh, otrok, migrantov, tudi tukaj obstajajo različne kategorije. Gre za otroke, ki eh, so migrirali kot del svojih družin, potem imamo tudi otroke brez spremstva in imamo otroke, ki so bili na poti ločeni od svojih družin ali drugih sorodnikov. Ločeni so od svojih družin, bodi si zato, ker se izgubijo ali pa ker kdo izmed njihovih spremljevalcev umre. no, glede na različne skupine eh, teh otrok, eh, se razlikuje tudi stopnja izpostavljenosti trgovini za ljudmi in pa drugih, eh, in pa drugih kaznjivih dejanj. Ko gre za ženske in dekleta, uh, um, je 96 odstotkov ženskih žrtev trgovin z ljudmi takšni, da postanejo tudi žrtve prostitucije. In to vključuje tudi mladoletnice, zato je to izredno težaven in kompleksen problem. Eden izmed elementov, ki ga moramo pri tem upoštevati, je to, da se trgovina z eh, otroki v zadnjih nekaj letih v Evropi eh, povečala v obsegu. Ko torej govorimo o boju proti trgovini z ljudmi, ko govorimo o tem v kontekstu Evrope, pa tudi drugih regij po svetu, imamo eh, samo deloma prav. Velika Um, velik delež eh, trgovine z ljudmi se dogaja ravno v Evropi, ne samo v Afriki, na Balkanu ali pa v drugih regijah po svetu. Nekaj eh, besed o naši študiji Herring Journeys. Eh, preučevali smo fenomen migracij v sredozemlju, po osrednjo sredozemski poti in Poročilo potrjuje to, o čemer sem pravkar govoril, razlogi za migracijo so raznoliki in uh, stopne ranljivosti žensk in otrok uh, je tudi predmet razlik, glede na to, ali so del skupine ali ne, glede na to, ali bežijo pred vojnami ali drugimi konflikti ali pa pri. Uh, Mm. ali pa uh, zasledujejo predvsem uh, željo po uh, delu. Torej, tiste ženske, ki potujejo po osrednji sredozemski poti, so bolj izpostavljene izkoriščanju uh, ali pa trgovini za ljudmi. Številni migranti, ki potujejo sami, so tudi bolj ranljivi in izpostavljeni tej grožnji. Otroci pa so še prav posebej izpostavljeni, nesorazmerno so izpostavljeni tveganju zlorab in trgovine z ljudmi iz različnih vzrokov. Um, izpostavljeni so grožnji um, spolnega izkoriščanja, trgovanja z organi in tako naprej. 78 odstotkov otrok, ki so. Um, migrirali po sredozemski poti, so poročali o različnih oblikah zlorab, uh, gre bodi si za psihološko izkoriščanje, fizično, fizične zlorabe uh, ali pa kakšne druge oblike zlorab. To pomeni, da se res moramo posvetiti temu, kaj se dogaja na tej osrednji sredozemski poti in nekoliko moramo se nehati osredotočiti na to, kako preprečiti, da ti ljudje pridejo v Evropo in se bolj usmeriti v to, kako zagotoviti dobrobiti tistih, ki skušajo doseči Evropo, zlasti, če gre za najbolj ranljive skupine ljudi, ki so spostavljene tem zlorabam. Na ta način lahko vsaj nekoliko omelimo njihovo um, te težke razmere, v katerih se znajdejo, ko potujejo preko sredozemlja in ki jih potem, ko jih potem uh, včasih tudi ne želi sprejeti nobeno pristanišče v Evropi. Potem še. Um, Situacija v Libiji. 47 odstotkov migrantov v Libiji je poročalo o tem, uh, da so, bile, da so bili žrtve zlorab. Ena četrtina otrok poroča o tem, da so bili zaprti brez, uh, dostopa, brez dostopa do pravnih sredstev. Vsi otrok, uh, otroci, ki smo jih intervju, intervjuvali, so bili žrtve zlorab, uh, bodi si mučenja, spolnih zlorab, uh, žrtve nasilnih zločinov. Približno 63 otrok otrok, ki so odšli v Libijo, so odšli v Libijo z namenom, da bi tam ostali in so se potem odločili, da želijo naprej v Evropo ravni zaradi um, nasilja, ki so ga bili deležni. Kar se tiče odziva, tukaj moram izpostaviti 3 do 4 točke. Prvič, trgovina z ljudmi je zločin, je pa to tudi dober posel. Nekdo trguje z ljudmi, spet tretja stran pa uporablja te storitve. Zato moramo biti agresivni do tihotapcev, pa tudi do tistih, ki te storitve trgovanja za ljudmi uporabljajo, recimo za spolno izkoriščanje, za, delo, za izkoriščanje za delo ali pa za kakršnokoli drugo obliko izkoriščanja. V Evropi bi morali v tem smislu okrepiti naše ukrepe, okrepili smo sodelovanje z državami, ko gre za preiskave in kazenski pregon. Eh, prav tako pa moramo ustrajati, da naši zasebni partnerji, torej podjetja, zagotovijo trajnostno poslovanje in da um, ne sodelujejo za nikomer, ki sodeluje z trgovci, z ljudmi. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam gospe Mihalko, ki bo govorila o trampološkem eh, vidiku. Najlepša hvala. Osredotočila se bom na vprašanje izobraževanja pri preventivi. Oblike trgovine z ljudmi smo, so različne in prilagoditi se treba na različne kulture in na različne oblike suženstva. Vse faze preventive, zaščite, partnerstva je treba prilagoditi. Sama se ukvarjam z delom na mačarskem in vidim, kakšne rešitve potrebujejo vzhodnoevropejske države v primerjavi z zahodnoevropskimi državami. Mlade demokracije v Evropi so eh, zelo ranljive menijo, menimo, da obstaja neka iluzija iz komunistične dobe. Ženske eh, imajo še vedno nižji eh, socialni eh, status, nimajo enakega političnega in ekonomskega statusa, veliko je diskriminacije, veliko je tudi revščine. Glede na eh, študijo Eurostata, je devet eh, najrevnejših regij v Romuniji, Bolgariji in na Mačarskem. Socialna mobilnost je na Mačarskem zelo nizka. Skoraj 200 let, sedem generacij bi potrebovali, da tisti iz eh, revnih eh, družin preidejo v više oziroma poprečne razrede. Za številne osebe so migracije edina rešitev za spremembo če upoštevamo vse to, vidimo, da ni uh, eh, na ključe, da so uh, eh, Mačarska, uh, eh, Bolgarija, Romunija in Poljska uh, najviše na seznamu uh, pri trgovini z ljudmi, če se pogledamo poročilo komisije iz leta 2016. To je prav tako atraktivno za vzhodno Evropo, kot tiste zunaj Evrope, ki božijo pred preganjanjem, okoljskimi katastrofami, in pomankanjem priložnosti za izboljšanje življenja. Zato je eh, lahko delo na področju preventive zelo eh, učinkovito, če rešujemo glavne razloge za to, drugače pa ni učinkovito. No, kljub sistemskim eh, težavam obstajajo določene pobude, ki jih predlagam vsem. Naša organizacija skrbi za uh, učitelje, ki uh, ozaveščajo o suženstvu. Pripravila, pripravili smo uh, dokument na to temo, ki govori o različnih možnostih za boj proti uh, suženstvu. S tem uh, dokumentom lahko uh, učitelji uh, pomagajo uh, otrokom in ozaveščajo v eh, šolah. Poglobiti, eh, poglobijo lahko eh, svoje dejavnosti. Zaenkrat smo sodelovali z 200 učitelji in z različnimi šolami. Sodelovala sem na delavnicah v številnih šolah in vsaj eden, en otrok je vedno zastavil vprašanje v zvezi s kibernetskim nadlegovanjem in tako naprej, eh, na vkljub temu, da smo bili tudi v šolah, ki so bile privilegirane. Ne počnemo dovolj in eh, otroci so zelo ranljivi. Včasih celo 14-letne deklice ali pa dečki ne poznajo eh, nevarnosti, Eh, zahtevajo pozornost in to vrstne institucije, domovi za otroke, eh, si zaslušijo našo posebno pozornost. Poglobimo lahko eh, poznavanje otrok o njihovih pravicah, kritično začnejo razmišljati, zgradimo lahko njihovo samopodobo. samopodobo. Študija trgovine z ljudmi v ameriških šolah je bila pripravljena leta 2005. 15, takrat so se začeli boriti eh, bolj natančno proti temu, eh, začeli so obveščati eh, otroke o tem, kaj lahko naredijo, kaj lahko naredijo, naprimer, če sumijo, da prihaja do trgovine z ljudmi. V številnih evropskih šolah ni takšnega protokola, kot so ga uvedli tam, smo daleč od evropskih standardov. Med dobrimi praksami lahko omenimo tudi Perdisom, eh, njihovo platformo za uh, vzhodno uh, Evropo, Al Albanijo, Hrvaško, Kosovo, Mačarsko in tako naprej. Gre za izmenjavo najboljših praks in virov v boju proti trgovini z otroki. S tem uh, omogočamo tudi razprave o sistemih zaščite. Uh, Sodelujemo tudi eh, z mediji, ki imajo pomembno vlogo v državah, kjer poteka trgovina z ljudmi. Pomagamo tudi eh, policistom, toživcem, inšpektorjem in eh, tako naprej. Tudi njih usposabljamo. Včasih imajo nekatere, da, nekatere države zgolj eno konferenco na leto in na ta način lahko mi pomagamo pri izmenjavi idej in informacij ponavadi se sistem osredotoča zgolj na ranljive eh, skupnosti in na sisteme zaščite. Akademiki eh, obravnavajo eh, trgovino z ljudmi z vidika žrtev, z vidika tako ponudbe, kot tudi popraševanja, se pravi kupcev. Preventiva se mora osredotočiti na na vse različne akterje v sistemu. Izkoristiti je treba vse priložnosti za to, da se borimo proti trgovini eh, z ljudmi in proti suženstvu eh, z vseh različnih vidikov. To je še posebej pomembno tam, kjer so storilci majhne skupine, ki imajo podobno socialno in kulturno ozadje kot žrtve. Ozaveščanje ima velik potencial, da uh, ranljive skupine ljudi vedo, zakaj gre osredotočimo se lahko naprimer na tiste uh, ljudi, ki nameravajo zapustiti svoje države izvora. Uh, Osredotočimo se lahko na potencijalne kupce prek eh, socialnih eh, kampanj za ozaveščanje in pa splošno javnost. Imamo tudi eh, razstave in eh, druge načine eh, ozaveščanja. Evropska unija mora bolje eh, uravnoteži kratkoročni cilj eh, zmanjševanja eh, migracije migrantov z neurejenim statusom in druge tipe migracije. Ne glede na to, če ljudje prihajajo iz Libije, Jordanije, Moldavije ali Mačarske, vedno je treba vse skupaj dobro pregledati, dobro analizirati. Delavnice morajo vedno potekati glede na lokalne posebnosti v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi. Žrtve je treba zaščititi čim prej, ampak če želimo spremeniti družbo, potrebujemo čas. Kartiranje problematike, ocena potreb in mreženje zahteva svoj čas. Vzpostavitev eh, priložnosti za delo, mikrokreditov, izobraževanja eh, in tako naprej zahteva svoj čas. Celovit pristop je naša edina možnost, tudi če zahteva veliko časa. In zato na začetku potrebujemo več finančnih. Eh, naložb. Naprimer, zavezništvo 8.7 združuje vse akterje, ki skrbijo za doseganje eh, razvojnih eh, ciljev, eh, tudi v boju proti suženstvu. Na koncu vas, vam želim, da boste zgradili Evropo, ki ne bo razbita, ki bo delala v smeri človekovih pravic in ki bo sodelovala z vsemi na tem področju. Hvala. Muito obrigado. Um, senhora Mihalko. Najlepša hvala. Hvala, gospod Mihalko. Sedaj pa bomo prisluhnili glasu žrtev. Z nami je Soho Agatis iz nevladne organizacije Iroko. Imate približno 8 minut, izvolite. Najlepša hvala. Sodelujem v nevladnem organizaciji, ki pomaga, eh, nevladni organizaciji, ki pomaga žrtvam eh, trgovine z ljudmi iz Nigerije, pa tudi iz vzhodne Evrope. Pogovorili smo se z vrsto žensk, večinoma z nigerikami, ki jih podpiramo in jih vprašali, zakaj so se odločile za pot, ali so poznale tveganja in nevarnosti eh, poti eh, in teh eh, majhnih čovničev, na katere eh, so šle. Da, zavedale so se tveganja, ampak eh, to je bilo tveganje, ki so ga sprejele, ker so želeli prečkati sredozemlje imele so izbiro hitre smrti na morju ali pa uh, počasne smrti zaradi lakote in revščine. Ekstremna revščina in pomankanje priložnosti sta uh, tista dva razloga, zaradi katerih ljudje odhajajo. Uh, če ljudje ne gredo naprimer v tujino zaradi tega, ker bi tam študirali ali pa zaradi tega, ker obstajajo konflikti v državi, ljudje odhajajo zaradi tega, ker so življenjski pogoji, v katerih živijo, nespremljivi, iščejo druge priložnosti. In to velja za eh, večino, skoraj vse Nigerice in Nigerike, ki prečkajo sredozemlje eh, po takšnimi težkimi pogoji in prihajajo v Evropo. Ženske so tiste, ki so prisiljene v odhod v večini primerov. Včasih je bila trgovina z ljudmi drugačna, prihajali so z letali, z vlaki in tako naprej, ampak sedaj jih je večina uh, pripeljanih v Libijo in na to iz Libije uh, v Evropo izboljšati želijo ekonomske pogoje za življenje eh, svojih družin. Večina je eh, žensk in otrok, kot smo slišali. Večina Nigerik pravi, da so bile izpostavljene spolnemu nasilju. Bila sem v taborišču Mineo na Siciliji večkrat leta 2015 in leta 2016 in eh, ženske, s katerimi sem se pogovarjala, so mi vse zatrdile, da so bile žrtve spolnega nasilja, poleg ostalih tipov nasilja, seveda. Številne zanosijo, velika večina je žrtev trgovine z ljudmi in eh, verjetno bodo pristale v eh, spolni industriji v Evropi. Primerjali smo tudi statistiko eh, žensk in deklic, ki pridejo v Italijo čez sredozemlje in jih identificirajo v taboriščih. Presenetljivo je, da Eh, to, da je zgolj majhen delež teh oseb eh, identificiranih v taboriščih, v zakloniščih. Vprašanje je, kaj se zgodi z ostalimi, kaj se zgodi s temi mladimi ženskami, ki eh, pridejo tja na čovnih. Odgovori, ki smo jih zbrali v naših pogovorih z ženskami, kažejo, da jih njihovi izkoriščevalci vzamejo iz eh, taborišč, zatočišč in, eh, in jih na to peljejo drugam. Imajo že namreč informacije, kako jih eh, pripeljati iz zatočišč. Bodi si so to torej žrtve trgovine z ljudmi, bodi si ekonomske migrantke. In v večini eh, evropskih držav članic jih obravnavajo na enak način. V Italiji, na primer, na srečo obstajajo programi za podporo žrtvam eh, trgovine z ljudmi, na ta način jih lahko izvijajo iz te situacije. Ampak to, nažalost, ni situacija v večini držav članic Evropske unije. In to povzroča veliko težav. Nimamo namreč poenotenega pristopa k obravnavi eh, žrtev trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Vprašanje torej je, kakšne rešitve, kakšna priporočila lahko podamo kot nevladna organizacija, gledamo na situacijo takole. V večini Evrope se ukvarjate s posledicami, ne pa z reševanjem eh, glavnih vzrokov za to. Na začetku sem dejala, da ljudje zapuščajo svoje države zato, ker pogoji, v katerih živijo, niso sprejemljivi, ne omogočajo razvoja in zato iščejo druge rešitve pogovarjali smo se z ženskami, pa tudi z nekaterimi moškimi. Eh, če gremo naprimer v Italijo in tam vidimo eh, veliko število migrantov, tudi mlade moške in večina teh mladih eh, moških stoji zunaj trgovin in tam prosjačijo za denar. Osebno sem se pogovarjal s številnimi od njih in to v različnih krajih, enako velja za moje kolege. Kaj nam povedo? Povedo, da če bi imeli možnost, da se vrnejo v lastno državo in da tam ne bi živeli pod istimi pogoji, zaradi katerih smo zapustili to državo, potem se bomo vrnili. Ampak to seveda ni neka realna možnost, zato ker ne, bo, ne vemo, kam bomo uh, prišli, uh, če bo stanje enako ali ne. V Evropi eh, ni priložnosti za delo, številni nimajo pravnih dokumentov, kakšne so njihove možnosti tukaj kje bodo končali. Na to si pogledamo socialne pogoje, eh, kako evropske države in evropski državljani sprejemajo te migrante. Vidimo, da nastaja veliko težav, eh, prihaja do socialnih sporov in to v državah, ker se to v preteklosti ni dogajalo. Naše vprašanje nevladne organizacije je torej, kaj lahko storimo sedaj. V naši organizaciji smo si pogledali eh, ta vprašanja in projekti, ki so eh, bili dani na mizo, so specifični pilotni projekti v državah izvora, naprimer v Nigeriji, odkuder prihajajo te žrtve. Ti so naslednji. Prvič. Spomnim se, ko sem eh, sama študirala konvencije iz eh, Lomeja, gre za podporo Evropske unije državam AKP, gre tudi za ekonomsko podporo eh, državam v razvoju, da bi jim pomagali pri razvoju. Rezultat mojih raziskav na tem področju eh, je bil žalosten. Ta konvencija iz Lomeja ni dosegla Eh, tega, kar eh, bi morali doseči, ne zato, ker to ne bi bilo mogoče, ampak zato, kako je bila izvajena. Mislim, da je treba pogledati, kako Evropska unija podpira države v razvoju, kakšni razvojni programi se izvajajo. Ne gre, ne gre zgolj za to, da eh, obravnavamo eh, odnose med vladami. To ni edina rešitev. Potrebujemo tudi nevladne organizacije. Ko govorimo o nevladnih organizacijah, govorimo o eh, neprofitnih organizacijah, ampak včasih grede, gre za velike organizacije, ki delajo za dobiček in ki dostopajo do takšnih programov, želijo na to izvajati projekte v državah v razvoju. In če gre za dobiček, to pomeni, da ponavadi ti razvojni programi ne bodo takšni, kot bi jih v resnici potrebovali, da bi spremenili situacijo. Če resnično želimo rešitev za migransko krizo, potem moramo narediti ta korak nazaj in zagotoviti, da so države izvora del tega procesa. Države izvora morajo sodelovati pri teh projektih in razvijati lastne države tako, da njihovi državljani ne bodo čutili potrebe, da zapustijo to državo. Na to uh, usklajevanje nacionalnih uh, mehanizmov, potrebujemo skupen pristop pri podpori žrtvam trgovine z ljudmi. Še eno priporočilo se nanaša na večjo podporo drugih držav Evropske unije tistim državam eh, na meji, naprimer Italiji in Grčiji. Tja se steka največ migrantov, eh, ki prečkajo Sredozemsko morje. Rešiti je treba tudi vprašanje po vpraševanju po spolnih storitvah. Eh, na ta način se krepi trgovina z ljudmi. To se redko dobro eh, rešuje. Po našem mnenju, glede na naše izkušnje, je dejstvo, da tako veliko migrantov in migrant prihaja v Evropo povezano, tesno povezano s povpraševanjem po teh eh, storitvah. Hvala. Muito obrigado, senhora uh, Agatha. Najlepša hvala za to zelo zanimivo pričanje, ki ste ga podali. To je zelo žalostno, realno stanje. Seveda, nihče ne bo zapustil uh, lastnega doma, razen če. Uh, je v nevarnosti, kot da bi se znašel v eh, primežu morskega psa, kot smo slišali prej. Imam nekaj prošen za prispevke, bodite kratki, prosim. Najprej, majte Ruiz. Hvala. Najprej vam želim izraziti vso občudovanje in hvaležnost za to, kar počnete. Drugič, po potrebujemo kar največ podatkov, zato da bomo imeli pregled nad tem, kar se dogaja. Vi ste govorili o relativnih eh, številkah, v relativnih pojmih, ampak potrebujemo tudi številke, koliko žensk je prizadetih, koliko žensk in otrok je prizadetih, ehm, koliko otrok je prizadetih je postalo žrtev eh, trgovine za organi. V zvezi s tem imamo nekaj številk in še več številk potrebujemo, kajti nujno moramo senzibilizirati tudi javno mnenje. Eh, tem eh, podatkom moramo dati tudi človeški obraz, poleg tega pa nujno potrebujemo tudi kvantitativne ocene obsega teh problemov. če leta 2018 govorimo o 9000 ljudeh, ki so se utopili v sredozemlju, če k temu dodamo še številke glede eh, žensk, ki so postale spolnega nasilja ali pa otrok, ki so žrtve trgovine z ljudmi, če bomo to primili za številkami, potem bomo lahko senzibilizirali tudi javno mnenje. Um, Uh, v Katani so nam, čez, so nam pred nekaj dnevi rekli, da se je dramatično znižalo število ljudi, ki prihajajo iz Libije. Zato se bojimo, da te ženske, otroke, dekleta tam prisilno zadržujejo v Libiji. Ali imate mogoče kakšne podatke oziroma številke o tem? Najlepša hvala, gospod Lopez Aguilar. Najlepša hvala. Imam vprašanje za gospoda Ambrosija. Ta odbor Libe je res zanimiv kraj. Včasih sprejemamo zakonodajo, včasih se prepiramo o e, zelo zanimivih temah in včasih poslušamo, poslušamo strokovnjake. Priče, pričanja, ki jih je treba upoštevati in o njih razmišljamo. In to velja za to vprašanje trgovine z ljudmi in izkoriščanje ljudi. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, se nanaša prav na to. Ko govorimo o izkoriščanju žensk, ko govorimo o spolnem izkoriščanju žensk, ponavadi na stvari gledamo z neke osebne ravni. Eh, razmišljamo, da se to dogaja nekje druge, daleč stran v Libiji. Ampak to se dogaja tukaj, na drugi strani sredozemlja. To se dogaja povsod po Evropi. Nekaj je treba narediti. Sleko prej. Z vami bi rad eh, delil nekaj eh, osebnih izkušenj. Enkrat sem bil eh, minister za pravosodje kraljestva Španije in bil sem del eh, sveta ministrov ki je govoril o kriminalizaciji prostitucije posod po Evropi. Nekatere države, članice so izpostavile to idejo. Švedska, naprimer, takrat. In potekala je zelo naelektrena razprava o možnosti kazenskega preganjanja prostitucije v Evropi. Resno, zato ker ta povzroča številne težave oziroma predstavlja izzive z vidika eh, kazenskega prava in sprejemanja zakonodaje. Ampak situacija se je v teh zadnjih eh, letih zgolj poslabšala. To je sedaj ogromen posel v nekaterih državah, članicah. Je kaznivo izkoriščanje žensk, naprimer v namen prostitucije, glavna oblika kriminalitete, organiziranega kriminala. To je seveda povezano tudi z drugimi kaznjivimi dejanji in drugimi tovrstnimi eh, dejavnostmi in organiziranim, eh, organiziranim kriminalom. Rad bi se ponovno govoril o boju proti temu na evropski ravni. Sedaj imamo pravno podlago, kar prej ni veljalo, leta 2004, ko sem bil sam pravosodni minister. Sedaj pa imamo pravno podlago, kar eh, velja Lizbonska pogodba, imamo pravno podlago za kriminalizacijo resnega čezmejnega kriminala z vidika kazenskega prava in sprejemanja zakonodaje. Zanima me, če bi lahko kaj več povedali o tem. Hvala. Uh, Najlepša hvala gospa Ana Het, prosim, eh, da ste čim krajši, drugače ne bodo, eh, naši govorniki ne bodo imeli časa, da odgovorijo. Najlepša hvala. Hvala, da ste pripravili razpravo o tej pomembni temi. Hvala, da ste izpostavili eh, vprašanje povpraševanja. To je izjemno pomembno. Sama sem sodelovala pri sprejemu nove zakonodaje na področju boja proti eh, trgovini z ljudmi in želela sem si določb, ki bi kaznovali tiste, ki so eh, kupovali storitve teh eh, žrtev. Ampak tega žal nismo dosegli. Upam, da bomo takšno zakonodajo sprejeli v prihodnosti. Pogovarjala sem se s prostovoljskimi organizacijami, sodelovala sem tudi pri preiskavah policije na švedskem. Imeli smo veliko stikov z organizacijo Talita, prostovoljsko organizacijo na eh, švedskem, ki pomaga žrtvam eh, trgovine z ljudmi na švedskem. Takšni prostovoljci potrebujejo ustrezno mrežo. Okrepiti je treba njihove eh, možnosti za delovanje in predstaviti je treba dobre zglede, dobre prakse dela. Zelo pomembno je, da se organizacije v Evropski uniji, ki se ukvarjajo s tem, eh, med sabo povežejo. Verjetno že imate dobre stike, ampak dobro bi bilo, da bi imeli tudi dobre stike z organizacijami v Nigeriji in Libiji, naprimer. Vemo, da se žrtve trgovine z ljudmi pogosto vrnejo v eh, izvorne države in zanima me, kakšna je njihova situacija na to. Dziękuję wszystkim. E, Gospod Jurek. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem e, gostom in gostjam za zanimive informacije. Imam pa vprašanje za gospo Agatis. Pred 35 leti je veliko ljudi odhajalo na zahod. Veljalo je eh, vojno pravo na polskem gospodarstvu, je bilo v težavah, nekateri ljudje so zapustili Polsko, nekateri so ostali doma zaradi različnih razlogov na eni in na drugi strani. Veliko razlogov je bilo psihološke narave in mene bolj zanima vprašanje kriterijev, ki privedejo do uh, odhoda. Najprej specifično vprašanje v zvezi z Nigerijo. Zakaj toliko ljudi odhaja iz Nigerije in prihaja v Evropo? Zakaj ravno Nigerija? ta država ima naprimer veliko naravnih virov in bi se eh, lahko uspešno eh, razvijala oziroma se uspešno razvija. Drugič, omenili ste dejstvo, da so pogosto žrtve prav ženske. Dejali ste, da so prisiljene v odhod iz lastne države. Ampak kako se vse skupaj začne? Kaj sproži njihov odhod? Zanima me tudi, katere so nekatere druge destinacije eh, izseljencev iz Nigerije. Kakšna je uloga družin, ki že prebivajo v Evropi? Poljska ima nekaj eh, povezav z Nigerijo. Eden od polskih nogometašev prihaja iz Nigerije. Eden od eh, polskih kolegov iz polskega parlamenta prihaja iz Nigerije, tako da imamo nekaj eh, stikov z Nigerijo. Zanima pa me, kakšni so razlogi za migracije. Uh, Malin Björk. Najlepša hvala. Gospa Malin Björk. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, in hvala vsem strokovnjakom in gostom in gostjam. Odbor za enakost med spoloma se že več let ukvarja s to eh, temo. Eh, prisluhnili smo ne zgolj strokovnjakom, ampak tudi eh, prostovoljskim organizacijam in tam smo iskali navdih za naše delo zelo pomembno je, da ponovno izpostavimo te teme. Vsakdo, ki je obiskal eh, spremne centre in eh, zapore, naprimer, eh, in se je srečal z nigerikami in ženskami iz drugih držav, ki za rešetkami čakajo na deportacijo, razume, da so številne te ženske žrtev trgovine z ljudmi. Zaprte so na mesto, da bi jih podprli, da bi jim pomagali prek ustreznih eh, služb. Jasno je, da naš sistem ne deluje. Ravno zato so ti nacionalni eh, mehanizmi eh, sklicev pomembni. Pomagati moram žrtvam, pomagati moramo žrtvam, eh, ki morajo razpolagati z vlastnimi pravicami, ne pa da jih preprosto pahnemo v zapor za rešetke. Mislim, da lahko na naši strani poskrbimo za več eh, podpore eh, nevladnim organizacijam, prostovoljskim organizacijam. Eh, druge mednarodne organizacije, naprimer Združeni narodi, IOM, UNHCR, pa morajo prav tako pomagati, tako da bomo lahko tem ženskam in deklicam pomagali v čim prejšnji fazi, čim zgodnejši fazi. Na to pa potrebujemo tudi dolgoročne rešitve. O tem smo že govorili. Govorili smo o različnih eh, tipih eh, sodelovanja, razvojnega sodelovanja eh, z različnimi kraji po svetu, naprimer z Afriko. Ne smemo vsega denarja porabiti za varnost in za obrambo. Vlagati moramo v trajnostni razvoj. Zanima me tudi, kako obravnavamo migracije in uh, eh, migranska gibanja. Tudi to je del uh, rešitve. Politično ozračje je trenutno grozno, še vedno pa moramo zastavljati tista prava vprašanja. Grozno je, da obstaja tako malo uh, pravnih, zakonitih poti v Evropo. In to uh, trgovci z ljudmi izkoriščajo. Samo prihajam iz Švedske, in pri nas imamo ukrepe, ki so bili razmeroma učinkoviti, eh, kar se tiče bojo proti trgovini ženskami in, eh, in eh, z deklicami. Zato, ker se osredotočamo na stran povpraševanja, ne kriminaliziramo ljudi, ki so izpostavljeni prostituciji, ni pa spremljivo, da kupujete storitve prostitutk. In ta pristop je že obrodil sadove. Eh, moje vprašanje je, katere so glavne destinacije, eh, glavne države, v katere prihajajo spolno izkoriščene eh, ženske in deklice. Najlepša hvala. Časovno smo izjemno omejeni in imam zelo težko nalogo. Namreč V šestih minutah bodo morali odgovoriti na 12 minut vaših vprašanj, torej ne boste mogli odgovoriti na vse. Tega se zavedem, prosim, da ste čim eh, krajši. Mogoče na kratko odgovorite. V obratnem vrstnem redu morda. Gospa Gatis, najlepša hvala na kratko naj odgovorim na vprašanja, ki sem jih združila v sklope. Kako ženske odhajajo, ste vprašali. Ponavadi, eh, k njim pristopijo eh, predstavniki, ki se ne ukvarjajo z trgovanjem, recimo v državi Benin in potem uh, identificirajo tiste, uh, ki uh, ne trgujejo uh, in uh, jih uh, aretirajo. Potem pa odpotujejo tudi v Libijo in pripeljajo nazaj nekatere ženske, ki so ujete tam. 7000 jih je bilo vrnjenih recimo iz Libije v letošnjem letu, vendar pa gre vedno za vprašanje uh, finančnih sredstev. Postopek ni tako zelo hiter, kot bi si želeli. Vloga družin, ki že živijo v Evropi, je zares minimalna z vedika prihoda po sredozemski poti. Velika večina družin, ki živi v Evropi, eh, uporablja eh, zakonite poti vstopa. Ne izbirajo teh eh, tveganih poti prihoda. In zavedam se, da ima Poljska eh, vezi z eh, Nigerijo in mislim, da eh, zaradi tega obstajajo tudi temelji za podporo polske vladi v Nigeriji. Ta želi preprečiti trgovanje. Potem pa vprašanje vpliva, kajti Nigerija je država, ki je bogata vsaj eh, z tehničnega vidika, ampak jaz prihajam iz Nigerije in vem, zakaj eh, to, eh, tega bogatstva ne uživajo vsi v državi, zakaj situacija ni dobra, imamo težave s korupcijo, tega se vsi zavedamo in mislim, da lahko to zelo odkrito povemo. Gre pa tudi za evropski pristop. Evropska unija se mora pogovarjati z nigerijskimi sogovorniki in zahtevati rešitev tega problema. Potem pa energija in viri. Kot je dejala predstavnica švedskega parlamenta, nimamo dovolj eh, virov kot nevladna organizacija, da bi opravljali svoje delo. In to uh, pogosto močno uvira dosego rezultatov. v državah, eh, kjer, eh, oziroma v Nemčijo, Nizozemsko, eh, Švico in Italijo prihaja največ žensk za namenom spolnega izkoriščanja. Tega se zelo dobro zavedamo. V teh štirih državah je zakonito plačati ženski za seks. In zaradi tega tja prihaja tudi največ žrtev torej Nemčija, Nizozemska, Švedska in Avstrija. Potem pa so tukaj tudi migracije v arabske države. Veliko eh, ženske recimo eh, se spalno izkorišča tudi v Dubaju. Mislim, da bom s tem zaključila. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Mihalko. več časa bom dala drugim, kaj ti lahko odgovorim le na zadnjo vprašanje, ki se nanaša na eh, razvoj eh, izobraževanja, ozaveščanja. Razvoj in pa posvečanje temeljnim vzrokom za ta pojav je ključnega pomena če želimo zmanjšati trgovanje, pa, uh, trgovanje z ženskami in pa moderno suženstvo. To je nekako povezano tudi z migracijami. Po drugi strani pa se v Evropi ne bi smeli osredotočati zgolj na migracije kot na ločen eh, problem. Ugotoviti moramo, kako bi lahko zagotovili več zakonitih možnosti prehoda. in kako bi lahko zagotovili delo tistim, ki želijo priti v Evropo iz Afrike, Azije in od drugot. Torej, razumeti je potrebno, da eh, so migracije deloma vsaj naraven pojav in zaradi tega moramo vzpostaviti tudi ustrezen prostor za eh, zakonite eh, migracije. Najlepša hvala, sedaj pa še gospod Ambrozi. Hvala lepa, čisto na kratko. O številkah, podatkih in tako naprej. Nimam jih vseh tukaj, ampak veliko večino podatkov, ki ste jih zahtevali, imamo in lahko vam jih zagotovim. Posredoval jih bom predsednikoma obeh odborov in potem vam jih lahko posredujete naprej. Nekaj podatkov pa že lahko povzamem. 35 tisoč otrok približno je lansko leto prispelo v Evropo. Lahko rečemo, da je 23 eh, odstotkov teh otrok eh, bilo predmet zlorabe že pred prihodom v Evropo. To je pomembna in zanimiva številka. Poleg tega pa obstaja tudi velika zaskrbljenost eh, glede prihodov iz Severne Afrike in glede števila prihodov. Število prihodov se je močno eh, zmanjšalo, kar je po eni strani dobra novica. Eh, slaba novica eh, pa je, da je več ljudi nekje druge, torej v Severni Afriki, Libiji in druge in zaradi tega bi morali biti zaskrbljeni. Zaskrbljeni bi morali biti zaradi pogojev, v katerih se nahajajo, pa naj bodo v Libiji ali v katerikoli drugi severnoafriški državi. In mislim, da smo se preveč osredotočali zgolj na število prihodov, nismo pa pomislili na tiste, ki ostajajo na afriškem kontinentu. Eh, drugi problem pa je, eh, da se je število mrtvih eh, povečalo, število mrtvih med tistimi, ki si prizadevajo priti v Evropo, večjih torej umira v sredozemlju in ne morem biti natančen, ampak ocene kažejo, da naj bi od leta 2000 v sredozemlju umrlo več kot 40 tisoč oseb. To eh, je številka, ki se eh, povečuje in to se dogaja tik pred našim pragom, torej to nas bi moralo bolj skrbeti. In ja, prepričani smo in mislim, da tudi komisija, da moramo okrepiti kriminalizacijo in pa preganjanje vseh tistih, ki eh, zavestno uporabljajo storitve povezane z trgovanjem, pa naj bo to prostitucija ali pa sužensko delo v kmetijskem sektorju na jugu Italije ali pa opravljanje gospodinskih eh, storitev nekje drugje kajti to je posel eh, za eh, trgovalce. Torej, če želimo ehm, preprečiti to njihovo delovanje, moramo eh, vplivati na trg, kajti dokler bo obstajalo popraševanje, bo posel cvetel. Če ti ljudje želijo prihodnost, če tudi vedo, da bodo na začetku izkoriščeni, morajo uporabiti eh, trgovalce, eh, kaj te drugače delovnega mesta ne bi mogli dobiti. Tudi tisti v preteklosti, ki so želeli oditi iz držav, ki so jih okupirali eh, nacisti, so zato uporabili eh, nezakonite poti, kajte drugače pač izhod ni bil možen. In še zadnja kratka točka, sredstva, ki jih namenjamo za varnost, ne glede na to, eh, kako realistični ali pa naivni smo, se moramo zavedati, da je najboljša investicija eh, v varnost spoštovanje človekovih pravic eh, in sicer povsod po svetu. Pri zagotavljanju varnosti ne pomaga toliko grajenje meja in pa ograj listina o temeljih človekovih pravicah pa je tudi ena izmed temeljev, pa je tudi eden izmed temeljev Evropske unije in temu se je potrebno posvetiti, če želimo rešiti to situacijo. Če se ukvarjamo zgolj z končnim delom pojava, potem uh, ne bomo tega vprašanja nikoli rešili. Hvala lepa. Hvala lepa vsem uh, trem uh, gostom. Sedaj pa prehajamo k naslednjemu panelu in zaradi tega bi prosil uh, govorce, da se zdaj zamenjajo in da se mi pridružijo naslednji, naslednji gostje. Gospa Vasilijadu, gospa Jarbusinova, gospod Jariljuku in gospa Ana Het. Ora, estando a mesa. Dobro. Sedaj so se mi vsi gostje pridružili in lahko pridemo k drugemu panelu, kjer bo šlo za konkretne ukrepe za boj proti trgovanju z ljudmi. kar takoj bom dal besedo gospe Meri Vasilija Du, koordinatorki Evropske unije za boj proti trgovanju z ljudmi. Najlepša hvala, hvala lepa Evropskemu parlamentu, še prav posebej eh, obema odboroma za izkazano zanimanje, eh, pa tudi za prizadevanje na tem področju. Današnji dogodek eh, je posvečen trgovanju z ženskami in otroki v uh, okviru migracij. Gre za moderno suženstvo današnjega časa. Najprej bi rada spregovorila o ženskah in otrokih. Vemo, eh, da je bilo objavljeno eh, prvo poročilo Evropske komisije o napredku, eh, bila so objavljena poročila Europola in pa Eurostata in dve tretjini žrtev so deklice. Vemo, da velika večina eh, žensk in pa eh, deklic eh, v Evropo prihaja oziroma so pripeljene z namenom spolnega izkoriščanja. Ni bila omenjena. Ni bil omenjen zelo pomemben statističen podatek. Prišlo je do 600 odstotnega povišanja trgovanja. Eh, v obdobju od eh, leta 2014 in sicer trgovanja z ženskami z namenom spolnega izkoriščanja in sicer eh, so ti ženske pripeljali iz Nigerije preko Libije v Italijo. Torej, podatki so zelo jasni, eh, ni pa jasno, kakšna je pravzaprav vloga mednarodne organizacije na tem področju. Danes so spregovorili o uh, trgovanju z ženskami. Lažje je sicer govoriti o trgovanju z otroki kot o trgovanju z ženskami, ampak če si izposodim besede e, predsodojočega, kaj lahko konkretno storimo za boj proti trgovanju z ljudmi. Obiskala sem veliko konferenc, dogodkov, financiramo e, veliko uh, organizacij, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij in tako naprej. In zelo zanimivo bi bilo vedeti, koliko teh konferenc, eh, poročil, dokumentov, eh, dejavnosti in tako naprej v zadnjih desetih letih zares upoštevalo spol eh, v obravnavi. Mogoče nam bodo predstavniki mednarodne organizacije povedali kaj več. Prej eh, je bilo rečeno, da se po eni strani borimo eh, proti eh, hudemu kaznivemu dejanju, hkrati pa gre za kršitev človekovih pravic. Imamo zelo jasen pravni okvir in ne bom vedno znova poudarjala tega, ampak imamo odlično zakonodajo iz leta 2007 in uh, komisija je podala poročilo o izvajanju in sedaj, eh, oziroma o prenosu v nacionalno zakonodajo, pa tudi o izvajanju in sedaj uh, to pozorno spremljamo. Januarja sem predstavila poročilo, kjer smo prioriteto dali predvsem naslovitvi vseh elementov, uh, ki so povezani z tem pojavom. Najprej je potrebno slediti denarju, uh, Le na ta način bomo lahko razkrinkali to verigo, potrebno je zagotoviti ustrezno podporo žrtvam in pa uh, več podpore eh, znotraj in pa izven Evropske unije. Imamo tudi zelo uh, konkretne dejavnosti uh, za. Uh, posamezne spole, kajti mislim, da je potrebno posebej izpostaviti težave eh, žensk, deklic in pa fantkov. Eh, kajti tukaj ne gre za otroke, gre za deklice in fantke. Z eh, inštitutom za enakost spolov eh, smo razpravljali o tem, kako eh, direktivo izvesti na ustrezen način z vidika enakopravnosti spolov. In otroke je seveda potrebno ustrezno obravnavati v procesu vračanja. In komisija je prejšnji teden uspodbudila podpis desetih evropskih agencij, ki so se zavezale, da bodo sodelovali v boju proti trgovanju z ljudmi. Zelo sem ponosna na ta rezultat, kajti imamo agencije, ki se ukvarjajo s pravosodnim sodelovanjem, s policijskim sodelovanjem, Europol je danes tukaj, z azilom, z enakostjo spolov, eh, imamo agencijo, ki se ukvarja z izobraževanjem in vse te agencije so se zavezale, da bodo sodelovale. Evropska komisija je eh, sprožila tudi pobudo v vrednosti eh, pol milijarde eh, evrov v sodelovanju z Združenimi narodi in sicer gre tukaj za pomoč deklicam in ženskam. Evropska komisija se zdi, da je v tem trenutku na globalni ravni edina, ki se resno ukvarja z dosego ciljev na tem področju in ki si prizadeva za ženske in deklice. Veseli me, da eh, je zato sedaj bilo izkazanega več zanimanja. Borimo se proti vsem oblikam izkoriščanja in v zadnjih desetih letih je Evropska komisija dvakrat več sredstev namenila za boj proti izkoriščanju pri delu kot eh, za boj proti spolnemu izkoriščanju. Trgovanje eh, se eh, nanaša tako na trgovanje z organi, na eh, prisilno delo, na eh, trgovanje z namenom spolnega izkoriščanja in tako naprej. Ampak naj navedem številke, ki bi nas morali zares skrbeti in s tem prehajam na drugi del naslava. Migracije. Dve tretjini žrtev. Izkoriščanja je državljanov Evropske unije. Torej, to je problem, s katerim se soočamo povsod, tudi v Evropi. Torej, dve tretjini žrtev uh, so, uh, sta, uh, predstavljajo državljani Evropske unije. Torej, zaradi tega ne moremo reči, da uh, ni povezave med migracijsko politiko in uh, pa politiko boja proti uh, izkoriščanju. Ne. Eh, uporabljamo eh, različno terminologijo, ki pomeni eh, različne zadeve v glavah različnih ljudi. In sedaj prehajam k tretjemu delu naslova novo suženstvo, moderno suženstvo. To ne obstaja. Torej, ranljivi migranti, v nasprotju s tistimi migranti, ki se ne odločijo za nevarno pot za čovnom. Eh, staro suženstvo v primerjavi z novim suženstvom. Ne vem, držimo se mednarodnih eh, standardov, kajti to je zelo pomembno. In ne pozabimo, in zato sem hvaležna eh, tudi govorcem iz prejšnjega panela, da če so ljudje ranljivi, to še ne pomeni, da jih moramo izkoriščati. Dan danes, ko govorimo o ranljivosti, mislimo, da Ja, stara je bila deset let, bila je nigerika, živela je na cesti uh, ja, in bila je žrtev izkoriščanja. Kaj pa lahko jaz storim glede tega? Ali uh, samo zaradi tega, ker so ljudje revni, ker prihajajo iz območja, kjer uh, vlada uh, konflikt. Uh, Ali to že samo pomeni, sebi pomeni, da morajo uh, ti posamezniki postati žrtve? Evropska komisija sedaj že uporablja ustrezen, ustrezno ubeseditev, ko gre za izražanje teh težav. Eh, tukaj ne gre za ranljivost, samo za ranljivost, gre za izkoriščanje. Ja, eh, ljudje prihajajo v Evropo, ker so ranljivi, ker so žrtve, ampak Eh, če jih eh, nekdo eh, ne izkoristi, ne postanejo žrtve. Kajti to je le eufemizem za posilstvo neke deklice na cesti, za katero ta prejme plačilo 5 evrov in tistih 5 evrov sploh ne vzame. 30 milijard evrov namenimo samo za boj eh, proti tej eh, trgovini eh, z ljudmi, kot bo kasneje povedal Europol. Torej, Evropska komisija mora nameniti sredstva za to, da bi izkorenili to načelo nekaznovanja in da bi države članice, ki tega še niso storile, Eh, za kaznivo dejanje označile tudi uporabo storitev, ki jih eh, te deklice in ženske ponujajo. Kaj te, eh, tega doslej v številnih državah članicah nismo imeli. Naj bom odkrita. Če uporabiš storitve žrtve kriminala na katerem koli področju, sledijo sankcije. Tudi, če kupiš eh, ponarejeno torbico na cesti. V eh, polovici držav članic eh, nimamo zakonodaje, ki bi ustrezno kaznovala tiste, ki zavestno kupujejo to vrstne izdelke. 9000 nigerijskih žensk in eh, deklic eh, naj bi bilo žrtev trgovine v letu 2016. Če to preračunamo na vsa leta, to pomeni približno pol milijarde evra za trgovalce z ljudmi. In potem izvlecite svoje računalnike in izračunajte, eh, koliko je izkoriščevalcev in koliko jih je bilo kaznovanih. In če odgovora nimate, vam ga lahko dam jaz. Nihče ni bil kaznovan. Eh, Najlepša hvala, gospa Vasiljadu. Sedaj pa dobi besedo gospa Jarbusinova, posebna predstavnica organizacije OSE in koordinatorka za boj proti trgovanju z ljudmi. Prosim eh, pa vse goste, da se v svojih prispevkih umejo na 8 minut. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje počaščena sem, da lahko danes pregovorim pri eh, vaši seji na to zelo pomembno eh, temo. In eh, rada bi se zahvalila odboru Libe in pa odboru FEM za to, da sta se osredotočila na to zelo pomembno temo. Kot so uh, povedali že moji predhodniki, je trgovina z ljudmi še zmeraj v usponu in to uh, se eh, kaže na številnih področjih. Uh, ljudje, ki bežijo, so izpostavljeni spolnemu izkoriščanju, ograbitvam, uh, izsiljevanju in tako naprej. Trgovanje z ljudmi in trgovanje z namenom spolnega izkoriščanja žensk in deklic pa se odvija oziroma dogaja tudi eh, v državah članicah organizacije OVSE eh, in sicer eh, gre tukaj tudi za ljudi, ki niso begunci. tisti, ki eh, dosežejo Evropo, eh, morajo potem eh, čakati na obravnavo ustreznih dokumentov ali pa se zataknejo med dvema mejama in zatem takoj postanejo ranljivi in številni tvegajo, da padejo v roke kriminalcem. In uh, lahko postanejo žrtve spolnega izkoriščanja. Takšen scenarij seveda zahteva prizadevanja vseh nacionalnih organov, civilne družbe in pa uh, mednarodne skupnosti. In uh, tema, o kateri danes razpravljamo, je zelo pomembna. Pred dvema dnevoma se je o tej temi. Uh, razpravljalo na ravni Združenih narodov. Eh, šlo je za posvet, ki ga je organiziral Visoki komisarjat eh, za človekove pravice Združenih narodov. In kot je omenila koordinatorka Evropske unije, je to vedno pogosteje tema pogovorov ampak nažalost, ne glede na dobro zakonodajo v državah članicah OSE, ne glede na zaveze, ki so bile sprejete, ne glede na načela, o katerih e, smo se dogovorili na nacionalni, evropski in mednarodni ravni, trgovanje z ljudmi še zmeraj predstavlja veliko nevarnost tukaj gre tudi eh, za izvajanje zakonodaje in eh, zavez. To področje bi eh, bilo potrebno izboljšati. Pri obiskih v posameznih državah članicah to vedno znova izpostavljam in seveda govorimo tudi o ukrepih Urad OVSE za boj proti trgovini z ljudmi eh, tesno eh, sodeluje z vsemi 150 državami, članicami pri izvajanju eh, zavez. Pomagamo tudi državam članicam pri izboljšanju identifikacije žrtev trgovine z ljudmi, kajti to je težava v vseh državah državah članicah, eh, pa tudi mednarodne organizacije morajo biti v to udeležene. Govorimo o milijonu oseb, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Vendar pa je izjemno nizka številka identificiranih žrtev in pa eh, trgovalcev eh, z ljudmi. Eh, in zaradi tega je potrebno okrepiti eh, kazenski odziv v državah članicah. V zadnjih treh letih sem obiskala centre za migracije, žariščne točke, eh, begunska taborišča v Turčiji, Italiji, Grčiji pa tudi nekatera zatočišča eh, v eh, drugih eh, državah. In moj urad je objavil poročilo, ki govori o sprejemu, prepoznavanju, identifikaciji in registraciji žrtev. Tukaj gre predvsem za ženske in deklice. Potrebno je predvsem izboljšati prepoznavanje in pa registracijo morebitnih žrtev med begunci in migranti. Poleg tega pa se je potrebno osredotočiti tudi na število deležnikov. Torej. potrebujemo harmonizirano arhitekturo agencij. Le na ta način bomo lažje identificirali žrtve in eh, bomo lažje identificirali tudi potencijalne žrtve med eh, migranti in pa begunci. Če eh, teh ukrepov ne bomo ustrezno izvedli, eh, bo to ukrepilo ranljivost eh, velikega odstotka oseb, eh, ki potem predstavljajo žrtve trgovine z ljudmi. Potrebno je identificirati žrtve trgovine z ljudmi. V nasprotnem primeru ta nezakoniti trg cveti in to spodkopava načelo pravne države. Bolj prepričani smo eh, kot kdajkoli prej, da potrebujemo eh, mehanizem, ki bo vključeval več agencij in na ta način bi lahko zmanjšali ranljivost, okrepili izmenjavo informacij o eh, morebitnih žrtvah in na ta način bi lahko ukrepili tudi trajnost celotnega modela. Takšen vključujoč mehanizem bi moral spremljati ustrezen protokol za uporabo ter podpora na lokalni eh, in pa regionalni ravni. Poleg tega je potrebno dati ustrezno vlogo eh, tudi vsem, ki drujejo v begunskih taboriščih. Tukaj govorim o zdravnikih, o policiji, eh, pa tudi o lokalni skupnosti. Sodelovati Potrebno je poskrbeti za sodelovanje med javnimi tužilci, nevladnimi organizacijami, organi kazenskega pregona in tako naprej. Po ključnih priporočilih je moj urad začel sodelovati z najbolj prizadetimi državami na Balkanu in pa v sredozemlju in Danes so moji kolegi v Grčiji, kjer sodelujejo z vlado eh, pri izvajanju teh priporočil eh, in eh, skušajo pomagati vladi glede naših ugotovitev. Potem pa je tukaj še urad za demokratične inštitucije in pa človekove pravice. In eh, ta se mora osredotočiti še prav posebej na ženske in otroke kajti ugotovili smo, eh, da eh, vloga žensk in deklic ni toliko izpostavljena v publikaciji, ki je bila objavljena pred desetimi leti. Še prav posebej ne eh, za vidika migracij. Naj izpostavimo še ključno priporočilo, ki ga trenutno pripravljamo in upam, da bo Evropska unija pomagala pri izvajanju v državah članicah države imajo eh, zakonsko obvezo, da zaščitijo žrtve trgovine z ljudmi, pa seveda tudi moralno zavezo. Eh, Zakonodaj iz leta 2006 zahteva eh, uporabo mehanizma hitre identifikacije. Na ta način bi lahko zaščitili potencijalne žrtve trgovine z ljudmi. Potrebno jih je ustrezno zaščititi. Eh, in eh, potrebno je poskrbeti za identifikacijo med intervjujem in med eh, predložitvijo dokazov na sodišču. Potrebno je torej poskrbeti za ustrezno usposabljanje. Neučinkovita identifikacija žrtev trgovine z ljudmi lahko uh, vodi v uh, prisilno vračanje. Potrebno je pregledati nacionalno zakonodajo tako, uh, da takoj, ko se pojavi uh, utemeljen eh, sum, eh, da je nekdo žrtv trgovine z ljudmi, prične veljati obdobje, eh, v katerem ta oseba ne more biti izgnana iz države. Potrebujemo tudi boljšo identifikacijo z boljšim zbiranjem podatkov. To je bilo že omenjeno v vseh naših pogovorjih z deležniki, z preseljenci v Evropi smo ugotovili, da eh, obstaja potreba po eh, boljši izmenjavi podatkov, po vzpostavitvi podatkovne zbirke. Ta bi morala vključevati tako socialno pomoč, kakor tudi podatke, ki bi pomagali pri preiskavah. Na ta način bi lažje poskrbeli tudi za individualen pristop k žrtvam trgovine z ljudmi. In na zadnje potrebujemo še aktivne ukrepe za pomoč eh, mladoletnim osebam brez spremstva. Recimo nedavni zakon, eh, ki so ga sprejeli v Italiji 47 skozi 2017, eh, predstavlja obsežen pristop k potrebam mladoletnih oseb brez spremstva. Potrebno je zagotoviti tudi preiskavo izginoti mladoletnih oseb, potem ko so te bile premeščene v posebne centre za namestitev. Ustrezni postopki bi zagotovili zaščito otrok, ki so eh, kasneje žrtve trgovine z ljudmi. To pa je tudi ključnega pomena za vzpostavitev zaupanja in pa za eh, prihodne pogovore eh, mladoletnih oseb z nacionalnimi organi. Spoštovani poslanci, pozdravljam prizadevanja Evropske unije iz decembra 2017, ko je Evropska komisija predstavila svoje sporočilo. Gre za prizadevanja za boj proti trgovini z ljudmi. Čestitem komisiji tudi za nedavn podpis izjave eh, o vzpostavitvi koordinatorja za Evropsko unijo. Na ta način se bomo lažje borili proti trgovini z ljudmi z namenom okrepitve teh prizadevanj, pa prosim, da razmislite o priporočilih mojega urada v zadnjem poročilu o migracijah in veselim se že našega nadaljnega sodelovanja z agencijami Evropske unije, še prav posebej pri zagotavljanju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 Najprej se vam zahvaljujem za povabilo na ta pomemben dogodek. Predstavljam Europol, ki je agencija, ki podpira države članice pri preiskavi uh, hujših zločinov. Predstavil bom torej uh, to temo z vidika preprečevanja uh, hujših zločinov. Eh, vemo, da je v zadnjem letu porasla potreba po tovrstnih eh, preiskavah. Leta 2016 eh, so države članice zahtevale našo pomoč pri 5000 takšnih primerjih. V prvih mesecih leta 2018 smo opazili porast čezmejnega organiziranega kriminala v Evropski uniji. Glavna področja organiziranega kriminala v Evropski uniji predstavljajo trgovanje z eh, migranti, trgovanje z ljudmi, um, trgovino z drogo in tako naprej. Uh, ampak obseg tega organiziranega kriminala se veča. To pomeni, da te združbe sočasno delujejo večih, uh, eh, v večjih kaznjivih dejanjih. Um, Torej, organizirane kriminalne združbe, ki uh, so upletene v organizirani kriminal z migranti, so vključene tudi v, druge, v druga kazniva dejanja, recimo v trgovino z drogami. Europol podpira države članice pri izvajanju aktivnosti, ki uh, temeljijo na preiskavah in kazenskem pregonu. Imamo poseben eh, sklad, s katerim lahko podpiramo države članice pri preiskavah organiziranega kriminala in trgovini z ljudmi. V zvezi s tem razprečujemo tudi informacije. Europol eh, ponuja operativno podporo raziskavam preiskavam v državah članicah, ko gre za trgovino za ljudmi. Prav tako jim pomagamo pri izvajanju evropskega političnega cikla. Cilj Europola je, da zagotovimo ustrezno preiskovanje vseh oblik trgovine za ljudmi, tudi ko gre za eh, spolno izkoriščanje, eh, fizično izkoriščanje in vse, oblike druge, vse druge oblike kriminala. Eh, jasno je, da je stopnja zajetja premoženja eh, na nizki ravni, ko gre za kazniva dejanja, ki so povezana za trgovino z ljudmi, manj kot 2 odstotka. Eh, manj kot 2 odstotka prihodkov od, od takšne oblike kriminala je zajetih. To seveda ponuja čudovito možnost za rase, za organizirani kriminal, tudi za tiste, ki so krivi trgovine za ljudmi. Europol se osredotoča predvsem na trgovino z ljudmi, eh, ki prizadeva najbolj ranljive skupine ljudi, recimo mladoletnike in ženske. Leta 2017 smo dobili 4636 operativnih uh, sporočil o trgovini za ljudmi in uh, podprli smo države članice pri, uh, pri odprtju 1063 novih preiskav, 5629 žrtev in pa 8445 osumljencev smo uspeli identificirati v teh preiskavah. Europol je podpiral uh, države članice pri 52 uh, eh, re, preiskavah, ki, v katerih smo mm, preiskovali. Uh, še posebne, posebno obširne primere eh, to vrstnega organiziranega kriminala. Eh, torej, državam članicam ponujamo tehnično in pa finančno podporo, ko gre za preiskave dejanj trgovine z ljudmi. Države članice, Evropol eh, pomaga državam članicam tudi pri strateških ocenah in pa pri kampanjah osveščanja glede trgovine z ljudmi um, na evropski ravni in pa na ravni držav članic tudi mm, so predvideni različni ukrepi za preprečevanje trgovine z ljudmi. Leta 2017 smo ugotovili, da je 61 eh, odstotkov žrtev trgovine z ljudmi iz eh, držav Evropske unije, predvsem iz južne in vzhodne Evrope, 14 eh, odstotkov odstotkov oseb je bilo iz neevropskih držav, eh, predvsem iz Nigerije, 25 eh, odstotkov eh, oseb pa ni imelo znanega državljanstva. V letu 2017 je bilo 87 odstotkov žrtev odraslih, 4 odstotki so predstavljali, mladoletnikov je bilo 4 odstotkov, 9 odstotkom žrtev pa nismo mogli določiti starosti. Državam članicam pomagamo tudi pri odkrivanju primerov trgovanja z otroki. 75 eh, odstotkov žrtev, ki smo jih identificirali v naših preiskavah, je bilo žensk. In najpogostejša oblika kaznjivih dejanj je bilo tukaj spolno izkoriščanje. Um, leta 2017 smo začeli za eno izmed teh preiskav. začeli za pomembno takšno preiskavo, ki smo jo potem konec leta tudi zaključili. Uh, in um, pri tem so bile vključene Španija, Združeno kraljestvo in pa Nigerija. Sklepi. Glede na operativne operacije, ki jih podpira Europol. Torej, prav gotovo je trgovina z ljudmi del organiziranega kriminala v Evropski uniji. Gre predvsem za žrtve iz evropskih držav. Pri trgovini z ljudmi gre pogosto za spolno izkoriščanje, pa tudi izkoriščanje za delo se povečuje v obsegu. Trgovina z ljudmi je povezana tudi z tretjimi državami, predvsem z Nigerijo in Kitajsko. Uh, migranti, ki uh, nezakonito pridejo v Evropsko unijo iz tretjih držav, so seveda še posebej ranljiva skupina, posebej to velja za, mladolos, za mladoletnike. Države članice bi morale podatkovno bazo Europola uporabiti za preiskave in pa odkrivanje eh, primerov trgovine za ljudmi. Eh, treba okrepiti tudi osveščenost javnosti v zvezi s tem in se boriti proti trgovini za ljudmi in pa drugim oblikam organiziranega kriminala. Zato pa seveda potrebujemo ustrezna sredstva za podporo konkretnim preiskavam. Te preiskave so dolgotrajne in predstavljajo velik izziv za nacionalne oblasti. Eh, Europol bi moral imeti tudi možnost izvenjavati informacije za tretjimi državami, iz katerih izhaja eh, organizirani kriminal, vključno s trgovino z ljudmi. Hvala lepa za vašo pozornost. Muito obrigado, Sr. Liuco. Daria eh, já a palavra à Ana Head. Hvala lepa, gospod Liuku. Sedaj pa dajem besedo Ani Hit. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da danes pregovorim pred vami in da predstavim moje poglede na pojav trgovine za ljudmi. Uh, To je že moj tretji mandat, sedaj sem članica eh, odbora FEM in pa nadomestna članica odbora Libe. Boj proti trgovini z ljudmi je ena izmed glavnih prednostnih nalog pri mojem mm, političnem delu in eh, bila sem ena izmed pobudnic eh, za strategijo za boj proti trgovini z ljudmi, v kateri smo določili jasne prednostne naloge za države članice. Pojav trgovine z ljudmi se nažalost eh, širi, to je najširše raztoč eh, pojav, eh, ko gre za organizirani kriminal. Velik izziv je pri tem predvsem trgovina za ženskami in otroki, predvsem, če so to migrantje. Eden izmed načinov za boj proti trgovini z ljudmi je predvsem konkretno izvajanje s tem povezanih direktiv in na spremljanje teh direktiv v praksi. Direktiva v prvem členu eksplicitno navaja, da bi morale države članice v vseh svojih ukrepih proti trgovini za ljudmi upoštevati tudi razšeženost spola. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker ko je bila direktiva sprejeta, smo vedeli, da so moške in pa ženske. Moški in pa ženske podvrženi različnim oblikam trgovine z ljudmi. Eh, pa tudi eh, otroci so del tega. 76 odstotkov eh, predstavlja ženske, predstavljajo ženske. Treba je tudi pomagati žrtvam trgovine z ljudmi, te žrtve morajo dobiti posebne pravice. Potem še en pomemben vidik direktive je boriti se proti povpraševanju. Ehm, to lahko naredimo na ta način, da sledimo Eh, finančnim tokovom. Um, do trgovine za ljudmi ne prihaja po naključju, ampak do trgovine z ljudmi prihaja zato, ker obstaja uh, potreba po storitvah, ki jih ponuja trgovina za ljudmi. Eh, treba je torej uh, kaznovati tiste, ki trgujejo z ljudmi. In treba jasno povedati, kje se to dogaja. Tudi če gre za um, gradbeni sektor, za kmetijski sektor ali pa karkoli že. Uh, večina ljudi ne želi uporabljati storitev ljudi, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Uh, dokler ne bomo v zvezi s tem okrepili osveščenosti, uh, uh, se zadeve ne bodo spremenili. Ljudje morajo razumeti, da je trgovina za ljudmi zelo huda oblika kriminala. Evropska unija mora sprejeti konkretne ukrepe na tem področju. Prav tako moramo narediti veliko več, da bi se borili proti trgovini z ljudmi, zlasti, ko gre za migrante v razpravah pogosto ne razlikujemo med tihotapci ljudi in pa trgovino z ljudmi. Številni uradniki in politiki delajo to napako. Včasih se mi zdi, da je to zavestna napaka. Tihotapljanje ljudi pomeni, da jih peleš čez mejo. Trgovina z ljudmi pa je prevoz ljudi v državo, z namenom, da bi te ljudi izkuš, izkoriščal eh, s pomočjo oblike nasilja ali pa drugih eh, prisilnih um, prijemov, torej gre za zlorabo moči, gre za grožnje, gre za izkoriščanje ranljive situacije teh ljudi. Tihotapljanje z ljudmi pogosto postane trgovina za ljudmi in če se želimo proti temu uspešno boriti, moramo najprej uh, ločiti med definicijama teh dveh pojmov. Potem pomemben ukrep je tukaj tudi sprememba azilnega sistema v Evropski uniji. Ženskam in otrokom moramo zagotoviti njihove pravice. Azilni sistem v Evropski uniji je prilagojen predvsem potrebam moških in to se mora spremeniti. Potrebujemo tudi zakonite možnosti za prosilce za azil v Evropski uniji. Če tega ne bomo zagotovili, se bodo ženske in otroci morali obrniti na tiho tapce, na trgovce za ljudmi in tako se bodo znašli v ranljivi situaciji. Pomembno je tudi zagotoviti pravico do združitve družine. Pogosto najprej potujejo moški, zato da se lahko kasneje združijo z preostalo družino državam članicam to sicer morda ni všeč, ampak vseeno moramo jasno povedati, da moramo zagotoviti to pravico. Niso samo ženske in otroci tisti, ki so izpostavljeni trgovini z ljudmi. No, ne glede na to, kakšen je status nekoga, ne sme nihče postati žrtev trgovine z ljudmi. Treba je um, kaznovati storilce teh uh, kaznjivih dejanj. Evropska unija sploh nima strategije za boj proti trgovini za ljudmi. Apeliram na komisijo naj pripravi takšno strategijo. Ta problem je veliko preresen, da se na ne bi odzvali. Hvala. Ana, hvala lepa za tvojo predstavitev in hvala za to, da si bila kratka. Sedaj pa dajem besedo poslancem. Izvolite, Barbara. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se, da sem prišla uh, nekoliko kasneje na to predstavitev, tako da nisem mogla prisluhniti poročilu o trgovanju z nigerijskimi žrtvami v Italiji. To bi me zelo zanimalo. Zanimalo bi me tudi mnenje glede nove politike eh, naše eh, nove vlade. Kaj pa sem želela vprašati? Moje vprašanje se nanaša na prispovek gospe Vasilija Du glede napredka komisije na uh, področju trgovine z ljudmi. Uh, v veliki meri se strinjam z tem napredkom, vendar pa bi rada izpostavila eno točko. Kako je ta vaš pozitiven uh, prispevek uh, glede delovanja komisije na področju trgovine z ljudmi in prisilnega dela oziroma suženstva uh, Eh, kako je to poročilo eh, povezano z zunanjo politiko Evropske unije in z eh, politiko na področju priseljevanja. Poznamo osnutek Evropskega sveta, ki predvideva okrepitev financiranja za Libijo in celo vrsto drugih držav, ki niso varne države z vidika zagotavljanja človekovih pravic. Še prav posebej moramo izpostaviti Libijo, za katero vemo, da tam obstaja suženstvo. In poleg tega ste govorili tudi o uh, pomoči uh, in uh, sicer tistim, ki trgujejo uh, z uh, migranti, s priseljenci, ne da bi se ti tega sploh zavedali. In sedaj še k socialnemu vprašanju. V zgodovini smo izumili sindikate. Kaj pa na področju migracij? svetovalci na tem področju so v glavnem predstavniki nevladnih organizacij. In v celotni Evropski uniji eh, vidimo, da prihaja do kriminalizacije nevladnih organizacij. Mogoče ste o tem že govorili, ampak me podrobneje zanima vaše mnenje. Ja, ja, se opravičujem, gospod predsedujoči, sem že končala. Hvala. E e Hvala lepa smo pod časovnim pritiskom, kaj ti tolmači bodo odšli ob 12.30 minut. Mislim, da je to vprašanje bilo namenjeno komisiji, zato bom dal besedo gospe Vasiljado. Question. very, no, very quickly, uh, please. I, no, it's not a question. I just wanted to, when uh, um, the ambassador finishes, just to add something to. Eh, želela sem samo dodati nekaj k zadnjemu vprašanju, ki je bilo zastavljeno. Uh, hvala in eh, hvala parlamentu, kajti če sem iskrena, skupaj s parlamentom ne bi brez parameta ne bi mogli zagotoviti, da se osredotočamo na enako spolo. Hvala vam za vašo predanost na tem področju. Kar se tiče vašega vprašanja. Na začetku sem poudarila, da je um, dve tretjini žrtev državljanov Evropske unije. Nažalost so resnični vzroki trgovine z ljudmi povezani z finančnimi tokovi. Tukaj gre pač za ogromne dobičke, o tem je govoril tudi kolega iz Europola. Problem pa je tudi v tem, da ljudje uporabljajo storitve eh, teh, eh, te trgovine z ljudmi. Eh, ko gre za ženske, in deklice, ki končajo v Evropi, včasih so stare samo deset let. Eh, če ne bi bilo trga za te storitve in če ne bi bilo dobička, se sprašujem, če bi spoh imeli to razpravo tukaj. To me privede do sklepa, da je, glavni, da je to glavni izvorni vzrok in to moramo odpraviti. Zato želim kot predstavnica komisije ustrajati pri tem, da morajo države članice mm, kaznovati tiste, ki se um, um, z zavedanjem poslužujejo teh storitev. Um, torej, komisija se za to zauzema že dolgo časa in uh, parlament nas pri tem uh, podpira. Zakaj se ne vprašamo, kaj se zgodi vsem tistim, ki na ta način izkoriščajo dekleta in ženske? Uh, dobro, lahko se osredotočamo tudi na otroke. Uh, Ampak vseeno podatki kažejo, da je velika večina teh žrtev žensk, ne glede na to, koliko so stare. Zato se moramo posvetiti temu problemu. Če vidite mlado dekle na cesti ob 11. sredi zime, recimo v Italiji, v Rimu, gre za mlado žensko, napol oblečena je, sredi zime, imate dve možnosti. Lahko vprašate, kako naj vam pomagam, ste lačni ali pa lahko vprašate, koliko stane, je 5 evrov dovolj. Se pravi, jaz vas sprašujem, kaj bomo naredili eh, za radi teh 5 evrov in kaj bomo naredili z osebo, ki je to vprašala. Ko pa gre za nevladne organizacije, sem vesela, da imamo civilno platformo, kjer je vključenih več kot 100 eh, um, ehm, nevladnih organizacij, veliko jih je v Italiji. Uh, uh, smo v rednem stiku, srečujemo se enkrat na leto in 55 eh, odstotkov sredstev za boj proti trgovini je namenjenih eh, nevladnim organizacijam. Uh, in vse, kar je v naši moči, lahko naredimo za to, da agencije podpiramo pri tem delu. Uh, pošiljamo jim redna sporočila o tem, kaj počnemo. Um, in dobivamo tudi njihove izzive, ki bodo vsebovana ki bodo vsebovani tudi v drugem poročilu koordinatorja za boj proti trgovini za ljudmi. Skratka, mi si želimo tudi prispevkov nevladnih organizacij. Poročilo bo objavljeno ob koncu letošnjega leta in tako bomo dobili pravzaprav boljši pregled na celotno sliko. Želi še kdo kaj dodati? Eno minuto v zvezi z vlogo nevladnih organizacij. Strinjam se s tem, da tukaj situacija ni posebno dobra. Nevladnim organizacijam se krči prostor za dostop do teh žrtev, za ponujanje pomoči žrtvam Eh, OVS se si močno prizadeva za to, nevladne organizacije so v tem pogledu naš eh, močen partner. In eh, tudi s pomočjo Evropskega parlamenta bi želeli pozvati nacionalne države naj pomagajo nevladnim organizacijam, naj jim zagotovijo financiranje in naj jim pomagajo pri boju proti